dziewięć kwietnia dwa tysiące jedenaście roku są dostępne. czy są jakieś uwagi? Zasedanje, ki je bilo prekinjeno 7. aprila, se sedaj ponovno eh, začenja. Ali ima kdo kakšno pripombo na zapisnik za dne 7. aprila, če ne, je s tem zapisnik sprejet. Samo nekaj besed. Danes je dan Evrope. Večino današnjega dneva sem preživel v Firencah in kot veste, je v Firencah Evropska univerza, kakor tudi Evropski festival. Potekala je tudi konferenca o stanju v Evropski uniji in ob tej priliki sem se srečal tudi s študenti te univerze. To je 61. Ta obletnica izjave Roberta Šumana, ta izjava je eh, bila prvi korak k Evropski uniji. In Robert eh, Šuman bi bil ponosen na to, kar smo dosegli, saj smo dosegli veliko ustanovni očetje so vedeli, da je krizo treba premagati in da moramo zgraditi lepšo prihodnost eh, na podlagi eh, tega, kar je prinesla kriza. In zato z upanjem gledamo v prihodnost. Naslednja informacija za vse vas. Evropska unija je sedaj polnopravna članica mednarodne skupnosti. 3. maja so Združeni narodi sprejeli dejstvo, da bo Evropska unija da bo Evropska unija lahko nastopala pred Generalno skupščino Združenih narodov. In eh, to je skupni uspeh parlamenta in komisije in še naprej bomo tako lahko uh, govorili z enim glasom. E, to pa je zlasti pomembno v tem času. In to zato, ker je to čas, kjer moramo ukrepati v Severni Afriki, Siriji in v Bahrajnu. Se dogajajo novi upori. 17. maja bomo obeležili eh, dan proti homofobiji. Žal, ljudi po celem svetu še vedno preganjajo in celo ubijajo zaradi svo, eh, njihove eh, spolne usmirjenosti. V eh, pogodbah in v listini o temeljnih pravicah se je Evropska unija zavezala, da bo izkoreninila homofobijo. In potem še ena informacija, Evropski parlament obsoja izrek smrtne kazni proti eh, E, eni osebi, ki jo je Izrael izrekel v eh, ožini Gaze. To bo seveda prav gotovo oviralo vsakršne korake k spravi med eh, Palestino in Izraelom. Sedaj pa se eh, vrnimo k našemu delu. Gospod De Palestris. Gospod Mag Magistris, se opravičujem je o dveh eh, prilikah eh, zaprosil in gospod Ospenski, gospod Tudor tudi enkrat. Vsi tri so zaprosili za zagotovitev imunitete. In uh, vse te prošnje bomo predložili za to pristojnemu odboru. Zaprose, numer, uh, point of order, 847. Postopkovno vprašanje. 847 eh, metrov. Ne, ne gre za to, ampak nisem razumel. Nisem uspel razumeti tega. Me slišite? Da, nisem razumel tega, kar ste pravkar povedali. Gospod Demagistris naj bi zaprosil za imuniteto, če nisem prav razumel. Ni se dobro slišalo. Gospod Demagistris je prvak v boju proti imuniteti, je verjetno bilo kaj narobe v slušalkah, ker ne morem tega verjeti. Ne morem verjeti, da bi gospod De Magistris prosil za imuniteto. Sem prav razumel? Mm, verjetno sem jaz nekaj narobe razumel. No, tako prošnjo